ne vidim nikogar, s tem so torej ta imenovanja sprejeta. Eh, pisna deklaracija 29 skozi 2010 eh, poslancev Ticijana Motja in Ane Zaborske o ustanovitvi eh, Evropskega sistema za hitro opozarjanje proti pedofilom in ljudem, ki spolno nadlogujejo Eh, je dobila dovolj podpore, čestitke in v skladu s členom 123 eh, našega pravilnika bo deklaracija eh, objavljena med spreta besedila in imenovani bodo tudi podpisniki v zapisniku seje.